Lepo pozdravljeni, pozdravljeni kolegice in kolegi tukaj v dvorani, pa tudi tisti, ki ste z nami na daljavo. Najprej glasovanje, še predtem pa nekaj informacij o današnjem sestanku in o tolmačenju. Kot običajno, tudi danes uporabljamo orodje interakcijo in tolmačenje je danes na voljo v francoščini, nemščini, italijanščini, angliščini, grščini, španščini, portugalščini, češčini, mađarščini, latviščini, polščini in slovenščini. Samo aktivni udeleženci, ki so že prej zaprosili za besedo, bodo besedo tudi dobili, drugi žal ne. Sestanek lahko spremljate v aplikaciji Interakcijo ali pa preko spleta. Če ste v aplikaciji Interakcijo in imate slabo povezavo, lepo prosim, da sestanek spremljate preko spletnega prenosa. Glasovanje bo potekalo po elektronski pošti in to velja za vse, tako za poslance, ki so z nami nadaljavo, kot tudi za tiste, ki so tukaj v dvorani. Samo preko elektronske pošte je torej mogoče glasovati. tretja točka, gre za sprejetje zapisnikov sej. Če ni govoru, bo zapisnik sprejet. Zdaj bomo glasovali. Preveriti moramo sklepčnost prisotnih. Nas mora biti vsaj 40, da, oziroma 14, da bomo sklepčni. Ali nas je dovolj? dvignite roke, prosim, oziroma pritisnite gumb za dvig roke v aplikaciji Interakcija. Prav. Dovolj nas je, sklepčni smo. Vse poslanke in poslance vabim, da svoje izpolnjene glasovalne lističe pošljete na unaprej Mm, navedeni poštni naslov. Kako smo se dogovorili o elementih v zvezi s proračunom, ne bomo glasovali. To je nedavna odločitev, zato ker je postopek ocenjevanja bil nekoliko omajan. Komisija je izvedla prekratek in preveč površen postopek ocenjevanja. Pogosto se samo omenja neka pravna podlaga ali podobni ukrepi. In to ni vse. Nekateri poslanci, tudi jaz, smo bili v stiku z zelo proaktivnimi službami komisije, ki se jim mimo grede sodelujem za dobro sodelovanje, ampak eh, drugi žal niso uspeli navezati stika s komisijo in niso dobili ustreznih informacij. To pomeni, da niste dobili dovolj podatkov, da bi lahko vedeli, kako glasovati o teh pilotnih projektih. Zato skupine menijo, da bi glasovanje na osnovi takšne ocene le stežka bilo dovolj objektivno in upam, da bodo razmere drugo leto drugačne. Ob 2.45 se glasovanje zaključi, rezultati pa bodo posredovani po elektronski pošti. Gospod Pislaru prosi za besedo. Izvolite. Hvala. Samo roka je ostala dvignjena, nisem želel besede. Če pa že imam besedo, pa se želim samo vsem zahvaliti za sodelovanje. Hvala lepa. Končno glasovanje in čas končnega glasovanja vam bo posredovan po elektronski pošti in vsi poslanci boste po elektronski pošti dobili tudi rezultate glasovanja. Okay, to... Prav, zdaj pa osma točka. Sprememba uredbe glede uvedbe posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19. Koordinatorji so odločili, da bom jaz poročevalka v odboru Impl za ta dosje gre za drugo revizijo te uredbe in to je povezano tudi z dosjejem, o katerem je odbor regiji ta mesec sprejel poročilo. Pri predstavitvi svojega poročila sem povedala, da sem bila zadovoljna s predlogom komisije in eh, ta predlog sem nekoliko izboljšala v skladu z stališčem Empl o React EU poročevalci v senci, se mi zdi, se z menoj strinjajo, vsaj upam. In natančno sem preučila uložene predloge sprememb, zato bom tudi jaz predlagala nekaj kompromisnih predlogov sprememb. 1. oktober načrtujemo sprejetje poročila in želimo si, da bi se pogajanja začela čim prej. Besedo bodo dobili poročevalci v senci. Vsak bo dobil dve minuti. Najprej gospod Kasa, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Najprej še enkrat hvala za to, da ste tako konstruktivno delali, zato je naše delo prav gotovo lažje. Hvala tudi kolegicam in kolegom za njihove doprinose. Nimamo večjih pomislekov. Lahko podpremo predloge sprememb v zvezi z uvodnimi izjavami 3, 4, 5 in 6. Podpiramo tudi prikrajšane skupine v 12. predlogu spremembe. Razumem, da so kolegice in kolegi želeli izpostaviti dejstvo, da bo gospodarska kriza imela tudi socialne posledice. Okrevanje gospodarstva mora upoštevati torej tudi te socialne vidike. Seveda, moramo imeti v mislih najbolj prikrajšane. Zato tudi predlogi sprememb v tej smeri, po mojem mnenju, gredo v pravo smer. Kar se deva minimalni prag, zavedam se, da je to že vključeno v React EU in pričakujem, da bo to deležno podpore tudi v našem odboru. Veselim se že pogajanj o kompromisnih predlogih sprememb in prepričan sem, da bomo ta dosje hitro zaključili. Hvala. Hvala, gospod Kasa. Zdaj pa gospod Benifej v imenu socialistov. On se javlja nadaljavo. Izvolite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 Hvala. Pozdravljeni še enkrat. V imenu skupine Renew vam lahko povem, da smo zadovoljni z dosijem. Hvala poročevalki in kolegicam in kolegom za odlično upravljeno delo. Kakor sem že povedal, je pomoč najbolj prikrajšanim nekaj, kar lahko zagotovimo svojim državljanom. In državljani dejansko potem vidijo plodove našega dela. Parlament je delal hitro, zato smo pokazali, da se lahko hitro odzivamo. Opozoriti pa sem vas želel na en element, namreč tri odstotni minimalni prak. To mora biti vključeno v besedilo, zato ker je to že v React EU in v stališču, ki ga je sprejel odbor regije mislim, da moramo to vključiti v končno besedilo, kajti v odboru regij je bilo 37 za in samo 4 so bili vzdržane. Skupina Renew si želi, da bi k malu dosegli to pozitivno spremembo za naše državljane. Hvala, zdaj pa gospod Rejl za ID. Hvala, gospa. Predsednica koronakriza ima velike posledice. 13. 13. predlog spremembe govori o gospodarskih posledicah in o finančnih težavah. Pa ne samo to, samo še več ljudi je zdaj v težkem položaju. To drži, ampak to velja že 20 let. In politika EU je prispevala k temu. V Belgiji se je število ljudi, ki potrebujejo pomoč v hrani, od leta 2000 podvojilo, v Nemčiji pa potrojilo. V Nemčiji je 1,6 milijona ljudi odvisnih od pomoči v hrani. Kako pa je z gospodarstvom? Študija Allianz kaže, da imamo 9 milijonov delovnih mest v podjetjih, ki so tako imenovana zombi podjetja. To so podjetja, ki brez državne pomoči ne bodo preživela. Kako bomo zagotovili blaginjo? Blaginja izhaja iz dela in delovnih mest. Potrebujemo delovna mesta, ki zagotavljajo dodano vrednost. Evropska unija pa želi samo še bolj stroge okoljske cilje. To bo ubilo avtomobilsko industrijo, tudi jeklarsko industrijo spodkopavamo. Sprejeli smo politiko razogličenja in to bo imelo slabe posledice. Prav zdaj, ko smo v največji krizi po 30 letih. Tega ne razumem več. Seveda potrebujemo sklad za oživitev gospodarstva, ampak vlagati bi morali v infrastrukturo, ceste, železnice, zdravstvo, izobraževanje, informacijsko tehnologijo in tako naprej. Veliko problemov imamo in mislim, da bi se morali lotiti teh pravih problemov in skrbeti za blaginjo. Hvala, zdaj pa gospod Langenzipen za zelene. Izvolite. Hvala, gospod predsednica, kolegice in kolegi. Pozdravljamo predloge sprememb in menimo, da je veliko manevrskega prostora za kompromise in mi imamo nekaj poudarkov. In sicer revščina, povezava med revščino in delom ter povezava med revščino in ranljivimi ljudmi. Prav tako pa želimo izpostaviti vlogo nevladnih organizacij in drugih akterjev, ki delajo na tem področju, zato da bomo imeli ustrezne podatke na področju boja proti revščini. Prav tako moramo zagotoviti dovolj finančne pomoči za nevladne organizacije. Veselimo se že pogajanj. Hvala poročevalki za opravljeno delo. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Rafalska, EKR, izvolite. Hvala lepa. Evropski sklad za pomoč najbolj prikrajšanim je sklad, ki dela dobro in pomaga tistim, ki so v razmerah revščine. 4 milijone otrok, naprimer, 4 milijonom otrok pomagamo s tem skladom. Žal pa smo zdaj v pandemiji in v gospodarski krizi. Prejšnji govorniki so o tem že govorili. In problem revščine bo samo še večji. Revščina se bo poglobila tudi v številnih državah po Evropski uniji. Nekaj ukrepov je bilo izvedenih, ki gredo v pravo smer dodali smo prožnost, naprimer, zato da lahko države članice bolj učinkovito izvajajo podporo v času pandemije. Vsi predlogi sprememb, ki gredo v to smer, bodo dobili tudi našo podporo. To so predlogi sprememb, ki pojasnjujejo določene elemente ali pa bolj jasno opredelijo, kdo je naj bi bil deležen pomoči. EKR zagovarja maksimalno pružnost na tem področju. Nekaj pa moram povedati. Vidik spola je nekaj, kar nas je presenetilo, kajti ta sklad je sklad, ki naj bi pomagal najbolj prikrajšanjem. Začeti moramo torej z materialnim stanjem morebitnega prejemnika. Mislim, da ne bi smeli začeti s polom prejemnika, čeprav je seveda zelo pomembno, katerega spola nekdo je, ampak mislim, da je materialno stanje tisto, ki odloča. Ne želim si, da bi prišlo do diskriminacije, zato ker je pač morebitni prejemnik eh, ženska ali deklica. Vendar bistveno merilo mora biti prihodek oziroma materialno stanje. Sveda, poskusili bomo najti kompromise, podprli bomo tiste predloge sprememb, ki izboljšajo ta predlog in veselim se že nadaljnega dela. Hvala pa kolegicam in kolegom in seveda predsednici. Hvala, hvala gospa Rafalska, zdaj pa gospod Gusmav v imenu Gue. Izvolite. Hvala lepa, hvala predsednica. Predlagali smo nekaj predlogov sprememb, ampak to mnenje gre v pravo smer. Izkoristiti moramo instrument, ki ga imamo, seveda. Izpostaviti pa je treba, da gre tukaj za instrument za nujne primere. Evropski socialni sklad in tudi urednote, ki jih zagovarjamo, morajo vsi biti namenjeni temu, da bi izkorenili revščino. To je pomembno tudi za tiste poslance, ki delamo na teh področjih in za poslance, ki smo v tem odboru. Revščino bi morali poskusiti preprečevati na evropski ravni. In ne smemo se boriti samo na ravni boja proti revščini. V to morajo biti vključene ekonomske politike, socialne politike in tudi druge oblike boja zato ker je revščina večplasten problem. Javne storitve, ekonomska politika in tako naprej, vsi instrumenti so pomembni. Ta instrument je nujni instrument, je ključen instrument, ampak gre samo za neke vrste obliž, kajti poskrbeti moramo, da bo celotna struktura dobro zasnovana. Samo to sem želel povedati, predlagali smo nekaj predlogov sprememb, ampak mislim, da je to v skladu z splošnim mnenjem. Hvala. Gospa Rubineli. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Eh, vorrei iniziare col mio intervento. Pozdravljeni. Ta pandemija je še zaostrila socialne probleme. Eh, In mi v gibanju petih zvezdic o tem govorimo že vrsto let. Revščina je velik problem v tem trenutku, oziroma v tem obdobju je veliko ljudi zdrsnilo pod prag revščine in pomembno je, da sredstva iz feja damo takoj na voljo ljudem, ki jih potrebujejo. to poročilo daje komisiji in državam članicam pomembno sporočilo, kajti treba je nujno pomagati najbolj ranljivim skupinam. Te skupine najbolj trpijo zaradi posledic pandemije. In državam članicam je treba dati tudi možnost, da se odločijo, kako bodo del sredstev porabile. Torej, lahko bi eh, jim omogočili, da del sredstev iz eh, FEA, da prenesejo tudi na React EU. Države članice so tiste, ki morajo zaznati, kje obstajajo najhujše oblike revščine in potem temu prilagoditi specifične politike. In zato je pomembno, da tudi civilna družba sodeluje, da sodelujejo eh, lokalne organizacije, eh, prostovoljci in drugi.

in zato je treba sprejeti tudi izjemne ukrepe. Sklad za pomoč najbolj ranljivim je ključnega pomena za določena nacionalna združenja, ki spremljajo na milijone evropejcev. Ta združenja, ta društva upravljajo izjemno delo vsak dan in zdravstvena kriza je eh, pokazala, kako zelo so ta društva potrebna. Zato je treba tem organizacijam dati dovolj sredstev, da bodo lahko pomagale najbolj ranljivim evropejcem. Ehm, države članice pa morajo imeti sredstva na voljo tudi za naslednja leta. Veseli me, da zdaj razpravljamo o tem poročilu tukaj v parlamentu. Meni se poročilo zdi eh, kos izzivom, zdi se mi dobro in uravnoteženo in zahvaljujem se poročevalki in pa celotni ekipi poročevalcev v senci. Hvala. Hvala. Zdaj pa bomo prosili še gospoda Lorisa di Pietrantonija iz komisije. Javiti bi se nam moral prek platforme Interakcijo. Izvolite. Mr. Di Pietrantonio, please press your speak button. Gospod Di Pietrantonio, prosim, prijavite se. Da, me lahko slišite? Uh, E, dobro, oprostite, nisem se znašel, ker prvič uporabljam interakcijo. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala odboru Empel za to plodno razpravo in tudi za zelo dobro poročilo na to temo. Gre za nujno zadevo, ki je trenutno tudi najbolj e, aktualna. E, gre za odziv na krizo COVID-19. In mi zelo pozdravljamo to poročilo, ki ste ga pripravili. Z državami članicami smo že govorili o tem. Države članice eh, tudi opozarjajo na krizo in pa na nujno ukrepanje. In eh, šlo bo za prenos sredstev iz eh, React EU v Fiat ta prenos bo kar velik, ampak eh, situacija se po državah članicah zelo razlikuje in zato moramo upoštevati načelo prožnosti. To je tudi v duhu dokumenta React EU. Zato tudi mislimo, da bodo države članice morale uporabiti to fleksibilnost, ko bodo izvajale prenose v FEAD zelo nas veseli, da sodelujemo z vami um, in so zakonodajalci, tako da uh, se veselimo že tudi nadaljnega sodelovanja. Hvala. Hvala. Hvala vsem poročevalcem v Senci, vsem članom in članicam odbora, ki so se udeležili razprave. Povsem prepričana sem, da bomo prišli do dobrih kompromisov, ki bodo zagotovili to, da bo FEAD najranljivejšim še bolj na voljo v Emplu bomo glasovali 1. oktobra, na plenarnem zasedanju pa oktobra, prvem, na prvem plenarnem zasedanju oktobra. Torej. Zdaj pa gremo naprej. Gre za poročilo na lasno pobudo. Zmanjševanje neenakosti s posebnim povdarkom na revščini zaposlenih. Gospa Özlem Demirel je poročevalka za naš odbor. 480 predlogov sprememb je bilo vloženih, to pa je veliko. In besedo bomo kar dali gospe Demirel, ki nam bo predstavila tudi predloge sprememb. Izvolite. Ähm, Hvala lepa, predsedojoča. Da, kot ste dejali, relativno veliko predlogov sprememb imamo pri tem pomembnem poročilu in to bi naj dali na glasovanje tukaj tudi 1. oktober v odboru za zaposlovanje. Najprej naj se zahvalim sekretarjatu Empl za delo v teh težkih časih, kajti kriza COVID-19 je povzročila tudi kar nekaj tehničnih težav za nas. Kolegice in kolegi, poročevalci v senci, morda tega ne vedo, no, verjetno tudi vedo, ker smo težko organizirali tudi sestanke z njimi. Sem pa optimistična, ker že pripravljamo različne kompromise, ki bo to popravili poročilo. Bolj konkretni bomo, izboljšali ga bomo, prav tako pa bomo poročilo dopolnili. Kar se tiče prejšnje točke na dnevnem redu, COVID-19 in kriza povezana z virusom je pokazala, kako pomembno je zaposlovanje in socialna politika. Gre za revščino pri zaposlenih. Gre za to, da zmanjšamo neravnovesja, ki jih imamo v Evropi, v državah članicah samih ali pa tudi v primerjavi med državami članicami. Žal pa je tako, da že sedaj na bogati celini, kjer je zagotovljeno blagostanje, precej revščine. Seveda pa ta kriza stvari še zaostri, s pomočjo pa bi radi pomagali. Gre seveda tudi za revščino, predvsem pri zaposlenih. Tudi tukaj moramo pomagati in biti bolj konkretni. Zelo pa obžalujem, da je predsednica komisije, gospa von der Leyen, v svojem govoru, ki je bil zelo izčrpen in dolg, popolnoma pozabila na revščino med zaposlenimi. Zelo malo je govorila o tem, ni se osredotočila na to, kajti v bistvu gre za to, kako živijo zaposleni in mi, kolegice in kolege v, v odboru, različnih političnih skupin smo vedno znova ponavljali, da je za nas pomembno, da ljudje, ki delajo, ki so zaposleni, lahko preživijo svojim delom. Žal pa ugotavljamo, da ni vedno povsod tako. Zato je naloga politike, da se odzovemo in najdemo odgovore. V poročilu imamo tudi že pobude, ki jih je napovedal komisar Schmidt, In sedaj imamo možnost, da se s to temo zmanjševanje neenakosti in neravnovesi, da se na to temo že izrečemo. In to so teme, kjer je bilo podanih veliko predlogov sprememb, ampak že na prvem sestanku s poročevalci v senci sem dobila vtis, da kolegice in kolegi imajo voljo, da bi skupaj našli dober kompromis in da bi jasno pokazali, da kot parlament in kot odbor želimo sprejeti odločno stališče, kar se te teme tiče. Tudi kar se tiče pobud komisije, da bomo pomagali tem pobudam komisije. Po sestanku, iskreno rečeno, sem zelo optimistična, da nam bo uspelo, da bomo 1. oktobra v odboru lahko glasovali in bomo potem to poročilo tudi sprejeli. Mislim, da je to pravi trenutek, da končno govorimo o tej temi, zmanjševanje neravnovesi in da govorimo o revščini med zaposlenimi. Veselim se pripomb kolegic in kolegov, ki so že podali veliko predlogov sprememb, veselim se tudi naslednjih sestankov. Za kulisami, tako rekoč, sporočavci v senci, hvala. Yes, thank you very much. Now... Najlepša hvala. E, zdaj bomo prisluhnili poročevalcem v senci. Začel bo gospod Zdehovski. Izvolite. Hvala. Zahvaljujem se poročevalki in pa tudi naši predsednici. Veliko krat sem tu v Evropskem parlamentu že rekel, da je bilo izvorno poročilo zelo dobro. Potrebovalo je samo nekaj manjših izboljšav. To sem povedal tudi poročevalki. Vsi se strinjamo, da revščina med zaposlenimi in pa revščina družin nista sprejemljivi. Družine so najbolj trpele med pandemijo in ta problem se je še precej zaustril. Zato pozdravljam razpravo o tem tipu revščine. Moramo pa biti konkretni pri razpravi, pa ne samo pri razpravi o tem poročilu. Zelo pogosto v odboru Empel eh, pridemo do tega, da se izvorna ideja našega odbora izgubi. Večkrat eh, ponavljamo stvari, ki smo jih že obravnavali v drugih poročilih. In eh, veliko ur preživimo ob pogajanjih o končnem besedilu, ampak včasih pa izgubimo izpred oči glavno temo. Gospa poročevalka oziroma gospa predsednica, vi ste rekli, da je bilo vloženih 480 predlogov sprememb. Ampak eh, jaz pa mislim, da večina teh predlogov sprememb govori o zelo različnih temah. Veliko je sestankov, veliko je tehničnih eh, srečanj in veliko časa um, namenimo razpravi o teh predlogih sprememb. Mi sam pa mislim, da nima smisla. V tem primeru toliko govoriti o tem, ali so Romi najbolj prizadeta skupina ali druga najbolj prizadeta skupina. Uh, mislim, da tudi ne bi smeli toliko časa posvečati razpravam o številkah. Treba je dejansko pomagati tem skupinam. In eh, rekel bi, da bi besedilo moralo biti zasnovano bolj prožno, bolj fleksibilno in romski skupnosti, naprimer, bi morali konkretno pomagati. Prav tako bi morali pomagati invalidom. Mislim, da nihče ne more reči, da sem invalid. Eh, kdajkoli karkoli rekel proti Romom ali invalidom. Prav nasprotno. Sodeloval sem pri številnih poročilih eh, na to temo, eh, vedno sem si prizadeval za izboljšanje položaja romske skupnosti ali pa ljudi s posebnimi potrebami. Podprl sem različne projekte na to temo in tako naprej. Rad bi samo rekel, mi pogosto, namesto da bi se lotili nekega konkretnega problema, razpravljamo na dolgo in široko o vsem mogočem in to ne prinese vedno najboljših rezultatov. Ampak veseli me, da smo se lahko dogovorili pri tem poročilu glede najpomembnejših tem. In poročevalki se eh, zahvaljujem tudi za to, da zna prisluhniti drugim mnenjem in da sprejme tudi prispevke drugih kolegov upam, da se bomo v prihodnosti lahko res osredotočili na konstruktiven dialog in pa na konkretno sodelovanje. Hvala. Ja, gospod Zdehovski, strinjam se z večino tega, kar ste povedali. Res eh, veliko govorimo, naprimer, o eh, ravnotežju med. Eh, poklicnim in družinskim življenjem, o pravici do odklopa, ampak že pri nas, v našem sekretarijatu, naprimer, ljudje nimajo možnosti, da bi se odklopili, eh, da bi bili eh, eh, kdaj samo z družino, da bi imeli čas tudi za družinsko, ne samo za poklicno življenje. Torej, pogosto veliko pozornosti namenjamo besedam, manj pa dejanjem in bolj bi se morali osredotočiti na dejanja. Zdaj pa gospa Vind za socialiste in demokrate. Hvala. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki Demirel in pa vsem poročevalcem v senci ter osebju, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Vem, da je bilo delo zahtevno, težko je bilo v roku pripraviti vse predloge sprememb in imeti tehnična srečanja in še vse ostalo. Upam, da bo zdaj naprej lažje. Mi še vedno delamo na uvodnih izjavah. Um, poročilo Mm, ne bo tako hitro um, dokončano, zato ne morem še toliko povedati o konkretnih temah, ampak lahko pa rečem, da smo s kompromisnimi predlogi zadovoljni. Lahko rečemo, da so bili naši predlogi vključeni, naši sodelavci so bili upoštevani. E, strinjam se s poročevalko, ko gre za e, revščino zaposlenih. Bi si pa želela več navezav na evropsko številko socialne varnosti. To bi moralo biti vključeno v vodne izjave in komisija bi morala podati predlog na to temo. Upam, da bo v odstavkih to jasno, ko bomo začeli s pogajanji o tem. Hvala. Hvala. Gospa Aljeva Veli za skupino Renew je naslednja. Izvolite. Cel. Dear Özlem, dear... Eh, hvala, predsednica, draga Özlem, dragi kolegi. Poročevalki se zahvaljujem za njeno delo, hvala za to, da nas je dobro vključevala. Zahvaljujem se tudi sekretarijatu, kot ste rekli, gospa predsednica. Oni pogosto ne morejo spati zaradi dela za naš odbor. Mm, poročilo o zmanjševanju neenakosti s posebnim povdarkom na revščini zaposlenih je eh, zelo pomembno. To kaže tudi število amandmajev, tudi naša skupina jih je veliko vložila, zato da bi uravnotežili besedilo. Želili smo se pa usredotočiti na eh, različne rešitve, ki bodo pomembne za to, da se reši problem revščine zaposlenih. Moramo priznati, da da ima Evropska unija enega najboljših socialnih sistemov, moramo pa tudi priznati, da je treba ta sistem prilagoditi s premembam, s premembam eh, naprimer pri načinu zaposlovanja, s premembam eh, na področju eh, delovnih vzorcev in pa digitalnega sveta. Tukaj se govori tudi o kolektivnih vzorcev, Eh, pogajanjih in pa minimalnih plačah, ampak eh, sama mislim, da to niso odločilne rešitve. Več bi morali eh, narediti za to, da se doseže ekonomska konvergenca, da se naredi več za usposabljanje, izobraževanje, da se zagotovi dostopne storitve, naprimer, kar se tiče socialnega varstva za ljudi, ki to potrebujejo, potem varstva za otroke in tako naprej. Mislim, da bi statistični podatki morali biti uh, bolj pozitivni in da ne bi smeli v poročilu kazati samo negativnih statistik. Zato eh, bi prosila tudi za bolj objektivno predstavitev statističnih podatkov. Želela bi si tudi jasne diferencijacije med atipičnimi oblikami dela in pa prekarnim delom. V amantmajih je to predstavljeno, kot da gre za isto stvar. Poleg tega ne bi smeli mešati evropskih in nacionalnih pristojnosti. To vsega, eh, je zdaj očitno prisotno v številnih predlogih sprememb, ki so bili vloženi. In poročeval, ko prosim, naj bo zelo previdna, ko bo oblikovala um, predloge sprememb oziroma uh, kompromise na temo javnih naročil kolektivnega pogajanja um, in pa minimalnega dohodka. Za prihajajoča pogajanja bo pomembno imeti. Uh, natančne podatke, um, delo na določenih drugih področjih, ki, je, ki so povezana s tem, še vedno poteka in uh, veselim se že nadaljnega sodelovanja pri tej pomembni temi. Hvala. Prosim za vse poročevalce v senci, naj bodo striktni, uh, ko gre za njihov čas govora. Na vrsti je gospa Bild za idejo. Izvolite. E, mislim, da ta prizadevanja ne vodijo nikamor. E, na sestanku smo že povedali, da se nismo strinjali s tem, da se e, v takem splošnem besedilu o neenakosti daje posebno mesto Romom, naprimer. Tega ne moremo sprejeti. Poleg tega, tega imamo tudi veliko brezdomcev na ulicah in ne moramo se osredotočiti na vsako tako skupino posebej. E, poleg tega e, levica dodaja tudi e, migrante v ta kontekst. Temu mi nasprotujemo tukaj sploh ne gre za uh, migrante, gre za begunce. To so ljudje, ki imajo pravico do azila. Po drugi strani pa imamo tudi ekonomske migrante, ki so nezakonito na naših tleh. E, mislim, da bi morali e, zagotoviti zaščito za prve in pa pospremiti nazaj v njihove države druge. E, potem imamo tudi številne diplomante, ki Eh, nimajo zaposlitve. In taka je situacija že vrsto let. To besedilo eh, ne posveča primerne pozornosti pravim vprašanjem. Mi si želimo, da bi našli konkretne rešitve za evropejce. Eh, komisiji gre samo za trgovinske pogodbe z drugimi deli sveta in to ni naš pristop. Imamo krizo, eh, zaradi katere se ne moremo eh, zdaj eh, politično deliti, ne moremo pomagati migrantom, ampak moramo se osredotočiti na konkretne probleme, ne pa ostajati v nekih iluzijah in pa dobrih željah treba je imeti pred očmi realno stanje in pomagati ljudem v krizi. Hvala. Hvala, gospa Langen Zipen je naslednja. Now you can hear me. Tako. Lahko me slišite? Sorry, sorry, just a second, could you adjust your camera? Actually, we don't see... We... Hvala. Prosim, če premaknete kamero, da vas bomo dobro videli. Je zdaj bolje? Dobro. Ali lahko od začetka uh, povem svoj prispevek? No, um, mi smo se malo že seznanili z tem velikim številom predlogov sprememb na tehničnih sestankih prejšnji teden in mislimo, da imamo veliko prostora za dober kompromis. Naši skupni cili so uh, skupni vsem. Želimo si. Uh, učinkovitih orodij za boj proti revščini, zato da bodo ljudje zaslužili dovolj, da bodo dostojno živeli, tako posamezniki kot eh, družine. Ljudje morajo imeti eh, neko perspektivo za dostojno življenje in želimo vsi tudi okvirne direktive EU glede minimalnega dohodka. Eh, želimo poudariti poseben položaj begun, oprostite, Eh, invalidov oziroma ljudi s posebnimi potrebami, potrebujemo konkretne številke, um, to je res. Eh, eh, ljudje s posebnimi potrebami pogosto nimajo dostopa do trga dela, nimajo statusa delojemalca in nimajo zagotovljene minimalne plače, prav tako ne delavskih pravic moramo se osredotočiti tudi na ranljive skupine, eh, potem na žrtve eh, spolnega nasilja in eh, drugih oblik nasilja. Tu so tudi Romi, ženske in drugi. In želimo, da bi komisija naslovila tudi razlike zaradi spola in pa etnične pripadnosti razlike v plačah, eh, zagotoviti je treba finančno podporo za to, da bodo ljudje lahko obdržali svoja delovna mesta in da se bodo rešili problemi tistih, ki so v atipičnih zaposlitvah in zaradi krize zdaj eh, trpijo. Mm, ljudem bi morali pomagati, da bodo lahko plačali eh, svoje račune za elektriko in upam, da boste vsi podprli naše delo na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Rafalska, ki je tukaj, prosim. E, Revščina tistih, ki niso zaposleni, ki so brezposleni ali ne morejo delati ali pa so v posebnih življenjskih okoliščinah. To seveda še nekako lahko razložimo, ampak tisti, ki so zaposleni, pa vseeno ne morejo preživeti, to je pa nespremljivo. Zato imamo sedaj tukaj tako žgočo razpravo na to temo. Od začetka pandemije lahko že vidimo, kaj se, se dogaja in ukrepi, ki jih sprejemamo, so nujno potrebni in to bo v prihodnje še bolj potrebno, da potrebujemo jamstvo za mlade na vsak način, kaj ti revščino med mladimi ne moremo sprejeti. Revščine med mladimi ne moremo sprejeti. Če ne bomo nič storili, pri mladih se bodo razmere poslabšale potem kasneje. Ne strinjam pa se, da nam bo uspelo najti idealen recept z minimalnimi standardi, z minimalnimi plačami, s kolektivnimi pogodbami, da bo to kar čudežna rešitev. Da bomo potem kar tako odpihnili vse druge težave. Ne, Ne smemo se delati v tvar, gospe in gospodje, kajti če bi nam samo z besedami lahko uspelo rešiti revščino, potem teh 480 predlogov sprememb ne bi bilo potrebnih. In bi seveda samo s poročilom že razrešili vše. Naj pa se pridružim temu, kar je dal gospod eh, Zdehovski. Včasih malo zgrešimo prvotne ideje, kajti če bomo samo naštevali težave in samo opisovali, to ne bo dovolj. Moramo jasno povedati, kje se je potrebno odzvati in ukrepati. Če bomo sedaj skušali v to zajeti vse, potem bo se skupaj razodenilo. Če bo preveč zadev tukaj, to ne bo dobro. Veliko krat govorimo o mladih, ki ne morejo delati in tako dalje in tako naprej. In potem se mi zdi, da jih kar ožigosamo, damo jim etiketo, kakšni so. In potem seveda jim to ne služi, to jim ne pomaga. Seveda mislimo dobro, ampak potem so pa obremenjeni in se ne morejo ločiti od te oznake. In potem tudi niso sposobni izraziti to, kar lahko prispevajo k družbi. Ne pozabimo, 480 prilogov sprememb za me to pomeni, ne da smo dobro delali, občutek imam, da se resnično poskuša zajeti v to vse in izpolnjati vse želje. Se upravičujem, da sem nekoliko predolga, ampak to je resnično velikansko delo za poročevalko, ki mora sedaj pripraviti kompromisne priloge sprememb. In dva sestanka bomo potrebovali. No. Hvala lepa. Sedaj gospa Rondineli, potem pa gospod Koša. Prosim. Grazie, presidente. Hvala lepa, predsednica. Teh 480 predlogov sprememb verjetno kaže na to, kako pomembna je ta tema revščina med zaposlenimi. Vsi seveda imamo kaj zapovedati na to temo in nam je to prirastlo k srcu. Ampak seveda stališča, naša stališča so različna. Ne? Povem tole. Težava revščine med zaposlenimi je morda največje socialno neravnovesje, nepravičnost, ki nam je uspelo ustvariti v EU zaradi selitve dela, zaradi mnogih drugih dejavnikov, se je to zgodilo. Predvsej fenomenov je sedaj legitimiziranih v politiki. Žal pa to spodkopava zaupanje državljanov v evropski projekt. Še več, podatki kažejo, da je ta oblika revščine med zaposlenimi taka, da ni enaka po celotni EU. Sredotočena je na določene regije. In to potem samo še večji razkorak med revnejšimi in bogatejšimi regijami. EU mora ta, to težavo takoj razrešiti, kajti šestina delavcev je prizadeta govor gospe von der Leyen se ni osredotočal na to vprašanje revščine. In tukaj se strinjam s poročevalko. Tako da mislim, da to poročilo, ki ga polni mere podpiram, mora biti dovolj pogumno, da se sooči svojo odgovornostjo na teh prihajajočih pogajanjih. Govorim tudi o direktivi o minimalni plači. Mislim, da moramo obnoviti tudi razpravo o direktivi koordinaciji evropskih socialnih sistemov. Potrebno bo postoriti še veliko, potrebno bo zagotavljati družbeno vključenost in aktivno državljanstvo. Mislim, da je zato to poročilo zelo pomembno. Je pa to zgodovinska priložnost za nas, da kot Evropski parlament rečemo, da morajo biti vsi zaposleni enakopravni, pri dožnostih in pravicah in ne smemo imeti prvo in drugorazrednih delavcev. Hvala lepa, gospa Rondinelli. Tako, sedaj moram napovedati konec glasovanja. In še zadnji za razpravo je gospod Koša. Zadnji za razpravo na to temo. Hvala lepa, gospe in gospodje. Tukaj sedaj delam že deset let. Tako da tisti, ki ste tukaj že deset let, me poznate in veste, da si želim, da so naša poročila utemeljena na dejstvih, pa naj se gre za poročila na lastno pobudo ali za zakonodajna poročila. Tukaj razlik ne delam. Nikoli mi ni uspelo podpirati predlogov sprememb, ki ne gredo v to smer. Tako da se bojim, da moram povedati nekaj o prilogu SMB 260, ki pravi, da delavci invalidi, ki delajo v posebnih prostorih, niso priznani kot zaposleni ali pa njihove plače niso standardizirane. To mislim, da je zelo resna izjava in mislim, da moramo materialno dokazati te izjave. Invalidne osebe mislim, da si zaslužijo našo podporo. Ampak tisti, ki se dejansko borijo za pravice invalidnih oseb, pa niso slišali za ta fenomen, vsaj na mačarskem ne. Strinjam se s tem, kar je dejala gospa Langen Zipen, kar je zapisala svojem prologu svojem 280 kjer pravi, da pomoč invalidnim delavcem, invalidnim zaposlenim, dejansko pomaga ljudem, da najdajo delovno mesto na trgu dela, zagotovijo si socialno varnost, minimalno plačo. Protidiskriminacija, to je tista, za kar se moramo boriti in ustvariti vsega pravno podlago. To je prava smer. Moramo pa se vzdržati pri obtožbah drug proti drugemu. Nisem prvi govornik v tej razpravi, ki pravi, da moramo imeti poročilo, ki temelji na dejstvih in moramo imeti tudi konkretne rešitve. Hvala lepa. Vsa naša poročila in vse, kar počnemo, bi moralo temeljiti.